Eh bien, chers collègues, nous allons maintenant. No, dragi kolegi, zdaj pa bomo obravnavali naslednjo točko in sicer osnutek proračuna Evropskega parlamenta za leto 2020. Besedo kar takoj dajem eh, našemu poročevalcu, gospodu Manki. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, chcel... Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi vas obvestil o tem, da imamo jutri eh, postopek za usklajevanje in prav zato je izjemno pomembno, da se danes dogovorimo, kar se tiče dejanskih številk, glede privrčevanja sredstev, glede krajšanja sredstev in zato me veseli, da smo dosegli strinjanje na ravni poročevalcev v senci. Ena tema pa je še vedno odprta in ta je odvisna od odločitve našega odbora glede 51 mest, ki jih v tem trenutku zasedajo službenci eh, v uradih za stik v državah članicah. Gre za 51 delovnih mest in naš odbor bo moral še odločati o tem vprašanju. Tukaj imamo več možnosti. Ena izmed možnosti je, da iščemo nekakšne kompromise. Ampak kot rečeno, o tem moramo še razmisliti. Lahko bi, imeli, v, v, lahko bi ohranili v vsaki državi članici enega uslužbenca za stik in tako bi privrčevali 1,8 milijona evrov. Po sestanku smo dosegli naslednji dogovor. Predlagamo, da se eh, skrajša 18,1 milijarde evrov sredstev. Je pa res eh, še vedno odprto vprašanje glede teh eh, pogodbenih sodelavcev v uradih za stik v posameznih državah članicah. Če podpremo ta predlog, ko gre za 18,1 milijonov evrov, potem ne bomo povečali proračuna gre za 2,6 eh, odstotka znižanja teh eh, sredstev. Nekaj predlogov sprememb eh, sem prejel. Kolegi želijo jasno povedati, da ne bodo podprli to, da se okrepi proračun za nekaj odstotkov. Jaz sem jim želel sporočiti to, da bodo v poročilo vključena vključene številke, o katerih bo odločil naš odbor. To pomeni, da bodo te številke nižje. Prejeli smo tudi kar nekaj predlogov sprememb pri vprašanju eh, izkušnja Evrope. To je ta razstava, ki bo sedaj odprta v prestolnicah. Nekatere politične skupine so podprle ta predlog, druge pa ne. Eh, Imeli smo tudi predlog tega, da bi nekatere države članice naj to financirale same. Iskali smo kompromis in sedaj potekajo pogovori med političnimi skupinami. Seveda pa vas želim spomniti tudi na odločitev predsednika parlamenta 16. aprila 2018, kjer smo podprli strategijo za večjo prepoznavnost Evropskega parlamenta. Prav zato bi bilo smiselno, da se izkoriščajo prostori za to izkušnjo Evrope v državah članicah in sicer na tak način, da potem, ko se zaključi pogodba za neko stavbo, lahko uporabljamo zgradbo tudi za druge namene. tukaj sem dobil kar nekaj vprašanj in generalnega sekretarja prosim, če nam lahko sporoči, kakšen je bil napredek dosežen tukaj, tako da se lahko specifično odločamo za, vsake, za vsak primer posebej. Naj podam primer. Decembra je bil odprt center. Za center, center doživetja Evrope v Helsinkih. V dveh mesecih ga je obiskalo 41 tisoč ljudi. To je res eh, dober eh, rezultat, namreč obveščati želimo evropske državljane o tem, kako deluje Evropska unija, kako deluje Evropski parlament, tako da bodo na tak način ljudje prepričani eh, glede Evrope in bodo tudi bolj motivirani, da obiščejo evropske volitve, da se jih udeležijo. Druga tema pa so bile mobilne razstave v okviru izkušnja Evrope. Te mobilne razstave želimo organizirati v prihodnosti in predsedstvo je podprlo to zamisel. V nekaterih manjših državah članicah je namreč mogoče pripraviti samo tako, takšno mobilno razstavo, ki jo lahko potem premikamo in jo lahko um, predstavimo v različnih mestih, tudi v, osnovni, tudi v različnih šolah po državi in tako naprej. To je zelo dober način, kako razširjati informacije o Evropski uniji po celotni državi. V predsedstvu smo podprli to zamisel in prosim, da tudi odbor podpre celotno zamisel. Gospod predsednik, obljubil sem vam tudi informacije glede diplomatskih zastopništev, ki jih je predsedstvo podprlo. 14. januarja so se o tem pogovarjali člani predsedstva našega odbora. Torej, ko gre za zastopanje Evropskega parlamenta v zunanji dimenziji predsedstvo je to v končni fazi podprlo, da bi torej imeli takšna eh, zastopanja tudi v najbolj oddaljenih regijah Evropske unije, ampak kot rečeno, trenutno se moramo osredotočiti na naše veleposlaništvo pri Združenih narodih, v Združenih narodih in pri Afriški uniji. Večina članov predsedstva je to podprla. V tem primeru ne bi potrebovali novih zaposlenih, zaposleni Evropskega parlamenta bi namreč lahko oblikovali delegacijo, ki se jo potem pošle tja. Smiselno je, da se osredotočimo na predstavništva, ki so strateško pomembna. Predsedstvo je to podprlo. Imeli bomo delegacijo pri ASEANu, pri Afriški uniji in pri Združenih narodih. Takšen je dogovor. Že takrat, ko je Evropska služba za zunanje delovanje bila ustanovljena, smo namreč vedeli, da imamo s samo predstavnike sveta in komisije v teh predstavništvih Evropske unije v tujini. Pa, predsedstvo pa se je odločilo, da moramo imeti tudi predstavnike Evropskega parlamenta pri teh uh, zunanjih predstavništvih. Kot rečeno, tukaj ne bo novih zaposlenih, nobenih novih delovnih mest, ne potrebujemo niti novih pisarn, gre samo za to, da bi premestili zaposlene iz drugih eh, delegacij v ta predstavništva. V Luksemburgu eh, bodo k malu odprli novo zgradbo, to vsi vemo. In že leta 2020 eh, naj bi dosegli to, da se privrčuje določena sredstva na ta način, da se preseli pisarne iz drugih stavb v to novo stavbo v Luksemburgu. Torej, nekaj časa bo trajalo, da bomo videli rezultate, in šele leta 2021 bomo v končni fazi videli tukaj eh, vrčevanje. Smo pa pripravili dopis za generalnega sekretarja, ki naj nam prosim predloži podrobne informacije o tem, kako bomo preselili uslužbence in zakaj že leta 2020 ni mogoče doseči eh, tega, da bi privrčevali določena sredstva. Ta kompromis glede dopisa je bil podprt strani predsedstva. Sedaj pa še zgradba PHS. Ob koncu letošnjega leta bo potrebno sprejeti odločitev, ali bomo renovirali to zgradbo ali pa jo bomo porušili. Kakorkoli že se bomo odločili, v vsakem primeru bo potrebno to zgradbo izprazniti. Vsi zaposleni, ki imajo tam trenutno svoje pisarne, se bodo morali preseliti. Prav zato smo pripravili tudi predlog, v katerem zahtevamo, da, se, da je potrebno naš, naš odbor obvestiti o tem, kakšni bodo stroški teh selitev in to v podrobnem. Torej, še preden bomo na plenarnem zasedanju glasovali o tem, letos v jeseni, mora biti o tem obveščen naš odbor. Predsedstvo seveda že ima na voljo določene informacije, ampak pomembno je, da vsi člani odbora potrdijo te informacije v jeseni pred glasovanjem. Pogovarjal sem se s poročevalci v senci in eh, nekateri so mi povedali, da imajo težave z naslednjim. Podpreti želijo to, da ne bi več imeli ustne obrazložitve glasovanja. O tem je dobro, da bi eh, razpravljali. Mi smo pripravili kompromis, ki pravi, da je posrebno opraviti analizo tega, koliko ta uh, ustna pojasnila glasovanja stanejo. Naša preliminarna analiza stroškov pravi, da to stane približno 800 tisoč evrov letno, predvsem kar se tiče tolmačenja. Zahtevali smo določene dodatne informacije in tudi dokumentacijo o tem in potem lahko razpravljamo o tem, ali je smiselno to odpraviti ali ne. Poslanci imajo na voljo namreč več alternativ, lahko pripravijo tudi pisno pojasnilo tega, kako so glasovali, poleg tega pa imajo na voljo tudi druge možnosti za javno sporočanje o svoji odločitvi. Prav zato mislim, da ta, to ustno pojasnilo tega, kako so eh, poslanci glasovali, ni tako nujno potrebno. Naslednja tema je pokojninski sklad. Tudi v našem odboru smo že razpravljali o tem, pripravili smo kompromisni predlog in raz bi vas opozoril na naslednje imamo eh, pravilnik zaposlenih, tudi Alde in eh, nekateri drugi so pripravili tukaj predloge sprememb in mi želimo doseči kompromis, kjer bi se dejansko držali eh, statuta, ki velja za vse uslužbence. Pokojninski sklad mora uh, ostati veljaven tudi v skladu z novim statutom uslužbencev iz leta 2009. Vse pravice iz tega sklada morajo biti ohranjene, tako pravi statut za uslužbence in prav zato pozivamo generalnega sekretarja, da se drži tega statuta, namreč tako lahko uh, zagotovimo, da bo vse delovalo brez težav. Prosim, da našemu odboru pripravijo specifičen načrt za to. Računsko sodišče pa naj preveri, kako bo potekalo financiranje tega pokojninskega sklada v prihodnosti. Mislim, da obstaja podpora za ta predlog. Naprej boj zopr zlorabe in nadlegovanja. Gre za številke, ki jih najdete v dveh različnih rubrikah. Prva rubrika je zdravstvena oskrba, potrebujemo namreč medijatorja in psihologa, ki bosta zaposlena pri nas. Poleg tega imamo na voljo tudi 160 tisoč evrov, s katerimi bi lahko pripravili določene analize in priporočila. Zato, da bo to področje bolj strokovno urejeno, pripravili smo kompromisni predlog glede tega, kako to urejati. V našem poročilu zahtevam, da generalni sekretar svoje delo osredotoči na dobro medinstitucionalno sodelovanje, saj bi na tak način lahko privrčevali nekaj sredstev. Če bi prišlo do takšnih eh, privrčevanj, bi to ostalo v proračunu Evropskega parlamenta in bi to torej delovalo kot motivacija. Generalni sekretar naj v parlamentu ustvari boljše vzdušje v smislu tega, da če neka služba ali skupina dodatno privrčuje neka finančna sredstva, lahko potem ta finančna sredstva ob koncu leta namenimo za stroške zgradb ali tako naprej. Je pa možno ta sredstva investirati tudi v konkretne projekte, ki jih potem pripravi določena služba ali skupina, ki eh, je privrčevala ta denar. To bi pripravilo motivacijo za vrčevanje, namreč eh, v bistvu bi to dejansko koristilo generalni direkciji ali poslanski skupini. Toliko z moje strani, veselim pa se že mnenja drugih. Hvala. Merci, Alors, je vais... Hvala, gospod poročevalec. Zdaj pa bom prosil, da spregovorijo poročevalci v senci. Gospod Rubik je mogoče predal svoje sporočilo komu drugemu, mogoče gospodu Fernandešu, ne. Potem pa gospod Kölmel, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalil poročevalcu za to obsežno poročilo. Vem, da je veliko dela uložil v to in to je sedaj postalo jasno. Veliko področji je poročevalec zelo dobro predstavil in če razmislimo o tem, lahko vidimo, da je proračun Evropskega parlamenta v različnih področjih pač omejen, težko ga spreminjamo in tudi ni smiselno, da ga spreminjamo, če želimo zagotoviti, da bo funkcionalen. Kolega je omenil nekaj izzivov, ki še vedno obstajajo in sam bi se navezal posebej na kibernetsko varnost. Je pa to povezano z ustrezno opremo tako poslancev kot tudi njihovih zaposlenih in drugih uslužbencev. Potrebujemo moderno in varno opremo. To je nujno. Predstavljajte si, kaj bi se lahko zgodilo, če pride do nekega skandala, ko bi eh, prišlo do iztekanja podatkov. Škoda tukaj bi bila grozljiva, prav zato tukaj ne smemo biti varčni, ampak moramo vlagati v povečano kibernetsko varnost. Imam pa težave pri tem, da bi ustvarili dodatne zunanje pisarne našega parlamenta. Spoštovani kolegi in kolegice, mislim, da nas eh, večina meni tako in da smo se tudi pri prejšnjih glasovanjih izkazali, da želimo imeti enoten sedež Evropskega parlamenta, samo en sedež. Zato nima smisla, da bi imeli potem pisarne v državah, ki bi predstavljale Evropski parlament. To ni naloga Evropskega parlamenta. Politične skupine imajo svoje lastna predstavništva. Poleg tega je vsak izmed nas, ki smo izvoljeni v Evropski parlament, član neke stranke in te stranke imajo nalogo, da informirajo državljane v Evropskem parlamentu. Veliko informacij imamo, ki jih lahko razširjamo. Res je, da gre za relativno nizke zneske, ki se tukaj omenjajo, ampak vseeno ne moremo upravičiti v smislu, kako naj to upravičimo našim državljanom, da bi tako rekoč v vsaki državi članici sedaj imeli lastno pisarno, ki bi nas predstavljala. To bi bil napačen signal in res se zauzemam za to, da tega ne storimo. Merci, Hvala, gospod Krmel. Zdaj pa gospod Žerar Depri. Izvolite. Eh, Hvala, gospod predsednik. Sam nisem poročevalec v senci. Sem samo koordinator. Ampak obvestili so me, da Eh, so bili kontakti med eh, našo poročevalko Jeten Meki in pa gospodom Manko zelo dobri. In to, kar sem eh, slišal in kar je povdaril tudi gospod Manka, kaže na to, da lahko podpremo mm, osmi kompromis, ki zadeva nadlegovanje. Mislim, da je bilo tukaj upravljeno dobro prizadevanje. Eh, tudi v zvezi s pokojninskim skladom mm, je bil pristop zelo uravnotežen. Bi pa še malo razmislili o spremembi sistema eh, razlage oziroma obrazložitve glasov. Tega ne bi ukinili, ampak bi samo eh, sistem spremenili. Mm, v glavnem se strinjam eh, s poročevalcem, ampak eh, na osebni ravni pa bi izpostavil še nekaj vprašanj. Eh, to, kar je povedal gospod Kölmel, skrbi tudi mene. Namreč to, da bi se množili centri izkušnje Evrope. Besedilo se je sicer že malo spremenilo v primerjavi s prejšnjo različico, ampak mislim, da je gospod Kölmel tukaj. Eh, zadev žebljico na glavico. Pred nami je namreč eh, problem, ki je institucionalne narave. Eh, predsedstvo je tukaj sprejelo odločitev. In to je odločitev predsedstva, ki izhaja iz leta 2018, torej iz 16. aprila 2018. Ti centri izkušnje Evrope naj bi bili vzpostavljeni počasi v vseh državah članicah. Ampak eh, kakšna je funkcija tukaj našega odbora? Kakšno vlogo imamo mi? Ali se predsedstvo odloča o vsem, tudi o proračunskih posledicah tega, kar sprejmejo, ali ima proračunski odbor tudi določeno odgovornost eh, pri teh vprašanjih. Sam imam tukaj osebne zadržke eh, v povezavi s tem množenjem centrov izkušnja Evrope. Eh, potem se strinjam z gospodom Manko, da ne potrebujemo novih prostorov za to ali pa novega osebja. Ampak kaj bodo pa ljudje tam počeli? ali bomo tja pošiljali uh, od poslancev Evropskega parlamenta, ne samo v Evropske države, ampak tudi uh, v druge države sveta. Problem je tudi z načrtovanjem, s strategijo. Kakšna je tukaj strategija? Nihče mi še ni tega razložil. Uh, oziroma, vsaj uh, z nobeno razlago nisem bil zadovoljen. Ampak ali ste razumeli to, kar zadeva uh, zunanjo politiko Evropske unije? No, nočem biti preveč krut, malo sem že bil. Uh, tako se obnašajo, kot da mi ne bi imeli pristojnosti. Evropa bi s tem pokazala samo svojo nemoč. Torej, mi tukaj v odboru moramo razpravljati o proračunu Evropske unije, torej tudi o proračunu Evropskega parlamenta. Ne razumem strategije in prosil bi koga, da mi to razloži, če bo isto naredila komisija, eh, isto naredil svet. Potem bomo poleg vseh veleposlaništev in predstavništev po svetu imeli še te centre. In ustvarili bomo preveč teh centrov. Meni se to ne zdi preveč pametno. Eh, to je bila odločitev predsedstva in zanima me, kaj lahko mi kot člani odbora za proračun naredimo v zvezi s to odločitvijo. Gre samo za načelno vprašanje. No, gospod predsednik. E, nisem slišal nič o vsotah, e, torej o odobritvah za prevzem obveznosti in plačil. Vendar pa e, proračun ne sme preseči Eh, dva cela pet. Torej te vsote. <laughs> Bien. Je ne vois pas euh, Hvala. Drugih poročevalcev v senci ne vidim. Torej, besedo zdaj dobite tisti, ki ste prosili za njo. Eider Gardija Sabal bo prva. Hvala. Prepričana sem, da je gospod Manka eh, več kot usposobljen za to, da eh, bo stvari uskladil, da bodo številke eh, primerne. Večkrat je že delal na tem in zna pripraviti proračun. No, zakaj sem prosila za besedo? Najprej bi se rada odzvala na to, kar je povedal gospod Depri. O tem smo razpravljali skozi celoten mandat, eh, o tem, kakšna je naša funkcija. Pogosto nas postavi predsedstvo pred neko eh, odločitev oziroma oni sprejme odločitev, mi pa moramo potem za to zagotoviti ustrezen proračun in nimamo dovolj manevrskega prostora. Mm, tukaj prihaja torej do nekega konflikta pristojnosti o tem, kar se odloči predsedstvo in o tem, kar se lahko odloči ta odbor. Sama sem za besedo prosila zato, ker imam en komentar in eno vprašanje, predvsem v zvezi z 51 delovnimi mesti za komunikacije. Imamo notranjo komunikacijo v parlamentu, ki pa ne deluje dobro. Ko so nam eh, govorili tukaj v odboru o teh 51 delovnih mestih. Takrat so nam rekli, da gre za okrepitev samo za čas volitev. Ampak eh, potem smo se malo pozanimali in originalna ideja ni bila takšna. Zato ne vem, eh, zakaj nam niso te izvorne ideje predstavili že takoj. Za komunikacijo eh, tega parlamenta potrebujemo več ljudi. In eh, želimo, da bi komunikacije bolj neposredno prišle do državljanov, posledično do naših voljivcev. Zato so potrebovali nove ljudi, ampak rekli pa so nam, da potrebujemo to hitro ukrepitev samo za eh, volitve. Bodo pa te ljudi potem tudi obdržali. Tukaj notranje komuniciranje ni bilo najboljše. Ne bom se spuščala v delo teh 51 ljudi. Eh, mislim, da je eh, to očitno. Eh, bolj so bili prisotni na raznih sestankih, seminarjih in tako naprej. Naredili so parlament bolj viden in to me ne skrbi. Zdaj pa še moja vprašanja. Tukaj imamo tudi en prenos, ki ga bomo obravnavali tudi pri glasovanju in pa še proračun za leto 2020 zdaj obravnavamo. Upam, da je tu kdo, ki mi bo lahko odgovoril. No, um, prosili so nas za, za transfer 3,3 milijone um, in še nekaj več. Še v okviru tega mandata, torej v zadnjih šestih mesecih. Za leto 2020 eh, pa eh, se predlaga, da se 51 ljudi obdrži in da se eh, to okrepitev potem nekako tudi kompenzira. In zato bi radi zmanjšali število administracijskih delovnih mest za 51 ljudi. Zdi se, da so tisti pogodbeni eh, delavci, ki bodo delali v državah in uradih Evropskega parlamenta po državah, cenejši kot pa eh, uslužbenci tukaj. In na ta način naj bi prihranili 4 milijone v naslednjih letih. Ne vem, ali je to res, upam, da mi boste lahko to pojasnili. To je pomembno namreč za naš eh, transfer in pa tudi za pogajanja, ki potekajo v zvezi s proračunom za leto 2020. Hvala. Želi besedo še kdo? Ne, nikogar drugega ne eh, vidim. Z nami pa je tudi predstavnik eh, komisije, ki nam bo skušal odgovoriti. Gospa Rup je to iz DG.com. Se pa veli. Ne vem, ki sedite. Aha, izvolite besedo. Gospoda Čamanduka bi rada upravičila, ker je danes na misiji v Kopenhagnu. Predsedstvo je sprejelo to odločitev o okrepitvi v uradih po državah članicah eh, novembra 2017, torej uradi imajo zdaj širši mandat ogrebljen mandat in to je pomembno zato, da bo več stika z državljani, eh, z mediji, regionalnimi, nacionalnimi mediji in tako naprej. In zato smo v času pred volitvami prosili februarja leta 2018 ta odbor za transfer, zato da bi lahko začeli najemati eh, te pogodbene delavce. Torej, najeli smo jih že, teh 51 ljudi. In zdaj smo tudi upravili prvo oceno njihovega dela. Vidimo, da eh, so se rezultati DGCOM bistveno izboljšali in lahko vidimo, da eh, na vseh platformah, da je zdaj prisotnost eh, okrepljena, še posebej, če primirjamo leti 2017 in 2018. To je dober razlog, da obdržimo to mrežo, ki smo jo na ta način ustvarili. E, mislim, da ste e, se v Madridu, Madridu tudi sestali s tem osebjem. In e, naša ideja je, da te uradnike za tisk in za komunikacije obdržimo, zato ker se pri našem doseganju državljanov in medijev to že pozna. Eh, ti ljudje imajo zdaj pogodbo do konca julija 2019, eh, torej tega leta. Eh, kajti imeli smo um, finančna sredstva za to, da jih zaposlimo do volitev, torej do 31. julija 2019. Zdaj pa bi potrebovali sredstva uh, še iz proračuna za leto 2020. In tudi v osnutku proračuna za 2020 smo predvideli, da bomo te ljudi obdržali. Kar se tiče statutarnega osebja, ni tukaj eh, neke paralele, vsaj ne v številkah, ampak eh, lahko bi pa tudi eh, prerasporedili vsega, uradnike eh, z nazivom AST. Mogoče bi lahko nekaj prihranili eh, tudi pri osebi v AST v pisarnah tukaj v parlamentu in zato smo se potem tudi odločili za to prerasporeditev. Radi bi pa obdržali tudi te specializirane uradnike, ki smo jih najeli pogodbeno. in eh, prerasporedili bi asistente eh, v pisarnah, zato ker se tudi spreminja narava dela v pisarnah. Hvala. Merci. Depré, je crois, voulez... Gospod Depre, mislim, da se želite vi še enkrat oglasiti. Izvolite. No, eno vprašanje imam, gospod predsednik. Ne vem, če sem dobro razumel to, kar sem ravno kar slišal in eh, naj me gospa direktorica popravi, če nimam prav. Ona je pohvalila učinkovitost eh, teh 51 eh, novo najitih ljudi, ker se je output povečal za 31 odstotkov. Zanima pa me, kaj je ta output, kako se ga meri, ali so to članki v časopisih, oddaje po televiziji in kako ste lahko ugotovili, da je k temu prispevalo ravno teh 51 ljudi leta 2018 smo vstopili v novo fazo zaradi Brexita in zato je tudi več člankov o Evropski uniji. In poleg tega so bile težave v Italiji in tako naprej. In mm, probleme smo imeli tudi s Polsko, mm, Romunijo in tako naprej. Na kakšen način torej to merimo? Ali so to pozitivni članki v Evropski uniji? ali gre preprosto za povečanje člankov, ki so posvečeni Evropski uniji? Hvala. Tudi sam imam eno vprašanje. Ni lahko eh, to, kako eh, institucija komunicira. Imamo tudi eh, hišo Evrope in pa urade po državah članicah in treba je ljudi obveščati o tem, kaj Evropska unija dosega v mojem okrožju, v mojem departmaju v Franciji, je Hiša Evrope organizirala pred kratkim sestanek eh, in s tem so želeli počastiti 20. obletnico svojega obstoja. Niso pa imeli eh, pravice objaviti prisotnosti enega evropskega poslanca, zato ker bi to lahko ogrozilo neodvisnost, politično neodvisnost institucije na nek način. No. Tukaj je prišlo do nekega neskladja med politično dimenzijo, ki jo je omenil tudi gospod Kölmel, in pa uh, institucionalno komunikacijo. Nam lahko poveste, gospa, kakšna je tukaj doktrina, kakšne, kakšna navodila uh, dajete uradom in pa hišam Evrope, ko organizirajo kak javen dogodek. Hvala, mogoče bom najprej odgovorila na prvo vprašanje. Gospodu Depreju bi rada dala oceno, ki smo jo pripravili decembra 2018. Takrat smo pogledali output, to so seminari, ki jih organizirajo naši kolegi, to so tiskovne konference, briefingi za novinarje, tudi seminari za novinarje. Eh, pri doseganju javnosti pa smo pogledali, kakšna je bila pokritost v medijih na vseh platformah. To vključuje tudi članke, televizijske oddaje, socialna omrežja. Eh, mi vključujemo vse, ne ocenjujemo pa, ali gre za pozitivno ali negativno poročanje. Zaenkrat si ogledamo samo pokritost. No, kar pa uh, zadeva hišo Evrope, Maison de l'Europe, pa uh, ne vem, nisem bila obveščena o tem in. Ne vem, ali so prejeli našo subvencijo. Mislim, da je bila to subvencija Evropske komisije, ni mogla biti naša. Eh, vsekakor ne strani DGCOM. Zato na to vprašanje ne morem odgovoriti. Hvala. Gospod Bas bo zdaj dobil besedo iz DG Fins.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 Eh bien, nous allons en rester. Dobro. Uh, gospodu Manki bomo pustili, da konča svoje delo. To ni lahko delo, mogoče gospod Manka se lahko vi odzovete na vprašanja, ki so bila postavljena. Dakujem, pan predseda. Uh, Budem kratko reagovati na nekatere veci. Akce... Eh, Hvala. Zelo na kratko bi se rad odzval na nekaj vprašanj. Uh, Eh, sam bi se zahvalil vam, gospod Artui, za vaše sodelovanje, za sodelovanje na sestankih s poročevalci v Senci. To vaše sodelovanje je bilo res zelo dobro, tudi ko je bilo najtežje. No, bom začel na koncu. Ko gre za teh 51 pogodbenih delavcev za politiko komuniciranja. naši prihranki so taki, da jih bomo proučili takrat, ko bomo prišli do dogovora v zvezi s temi 51 na novo zaposlenimi ljudmi. Nekaj uradov je v lasti Evropskega parlamenta, to velja za države članice, druge urade pa najemamo. In ko smo mi lastniki, imamo tam zaposlene. In upoštevamo tudi to, koliko prebivalcev ima določena država. Nismo se pa še dogovorili o tem, kako ukrepati v primeru, da gre za našo lastnino ali pa za najete prostore. Ko uh, se pripravi ocena teh 51 eh, ljudi, njihovega dela ob koncu leta, bomo morali razmisliti o tem, kako to rešiti. Torej, ta vprašanja. No, gospod Kölmel in gospod Deprej sta postavila nekaj vprašanj. Eno je zadevalo tudi razstave izkušnja Evrope, potem pa tudi diplomatska predstavništva. Gospod Kölmel je govoril o diplomatskih predstavništvih in rad bi uh, mu povedal, da tukaj ne bo nobenih dodatnih stroškov, ne bomo najemali ljudi, ne bomo najemali prostorov. Tukaj gre za prostore, ki že obstajajo. Predsedstvo je to tudi potrdilo in osebje iz parlamenta bomo um, razporedili tja kot neko parlamentarno oporo. Eh, ki eh, se trudi za delo vseh evropskih institucij. In mi želimo imeti tudi strateške partnerje, želimo izkoristiti strokovno znanje eh, zaposlenih Evropskega parlamenta. Torej želimo, da bi oni sodelovali tudi na diplomatski ravni v diplomatskih predstavništvih. Tukaj gre torej za pomembno sodelovanje, ki pa nas ne bo stalo ne človeških, ne finančnih sredstev. Tudi prostori so že vsi zagotovljeni. Kar pa se tiče številk, strinjam se z gospodom Deprejem v smislu, da ne bi smeli preseči 28,2 odstotka. Povečanje naj bi bilo tam okrog 2,68 odstotka. Eh voilà qui est prometteur. Dobro, to je obetavno. Eh, ta mandat smo že začeli eh, z vprašanjem o pristojnostih predsedstva in pristojnostih našega odbora in očitno bomo mandat tako tudi končali. Glede na pristojnosti predsedstva Evropskega parlamenta bomo mogoče nekega dne imeli tudi odbor za proračun znotraj predsedstva. Naš odbor kot tak pa bo rešen te naloge, zato ker bomo vedeli, da je predsedstvo in njihov odbor eh, za proračun že razpravljal o tem. No, tukaj se bo nekako znašli med kladivom in nakovalom. No, eh, bomo videli, kako se bodo s tem soočili naši nasledniki. Hvala, gospod Manka, eh, gospod poročevalec, hvala vsem poročevalcem v senci. Hvala, da ste nam podali vse te informacije. moramo pa seveda zagotoviti odgovore tudi za urade, ki eh, obstajajo v državah članicah, ne samo tukaj. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko, poročilo gospoda eh, Fernandeša in pa njegovega soporočevalca gospoda Gualtierja o programu Invest EU, torej eh, naložbe EU. Najlepša hvala, gospod predsednik trialog glede programa Invest EU smo že izvedli. Dolgo smo čakali na svet, da je prišel do soglasja, da smo pridobili mandat za trialog. Potekale so tudi dolge razprave o mestu za sekretarjat. Zvečer naj bi se še pogovarjali o tem, predvidno pa je tudi zadnji trilog v sredo. Cilj Evropskega parlamenta je še vedno zaključiti z dosjejem v tem zakonodajnem ciklu. Tudi v okviru večletnega finančnega okvira. Mislim, da ne moremo priti do soglasja brez spoštovanja pristojnosti in mnenja Evropskega parlamenta. In mislimo, da si tudi svet želi čimprej izpogajati ta dosej in zaključiti z delom. Katera so najbolj težavna vprašanja? O jamstvih se ne bomo pogovarjali. Saj je bil naš cilj na mesto 38 milijard evrov zagotoviti 40,3 milijarde evrov, želeli smo imeti isto jamstvo za 14 finančnih instrumentov, ki bodo zdaj postali enoten finančni instrument. Bo pa seveda vse odvisno tudi od izida pogajano večetnim finančnim okvirom. Ko pa govorimo o partnerskem sporazumu z Evropsko investicijsko banko, še nismo prišli do zaključka pogovorov, nekatere vprašanja so še odprta. Moramo pa storiti vse po svojih močeh, zato da se bomo izognili na vzkrižju interesov. Bomo videli, kako bodo stvari napredovale pri tem tretjem trialogu, ampak upam, da bomo prišli do dogovora tako kot vsega je bilo predvideno. Vendar pa ne bomo mogli z ničemer zaključiti, če se ne bomo vsi s tem strinjali, če ne bomo mogli potrditi teh jamstev, glede katerih smo se dogovorili že večkrat. Hvala. Najlepša hvala, sicer pa bo to tako ali tako začasni sporozum. Najprej se moramo dogovoriti glede vseh programov in glede celotnega večetnega finančnega okvira, dokler se ne dogovorimo glede vsega, se ne moramo dogovoriti glede ničesar. Seveda, ampak če nam uspe priti do soglasja pri teh vidikih, potem bomo enostavno dopolnili to še z vsem, kar manjka. Zdaj pa gospa Gardizbal, poročevalci v senci, gospod Kölmel, tudi ne. Nils Torvalds ne pa ziš. Gospoda Torvalca ni znam. Monsieur Solé? Gospod Solé, ne. Gospa Nirjada? Je tudi nisem videl, bi želel še kdo to pokomentirati? Ne. Že Manuel bo seveda na trilogu tudi zvečer veliko. Sreče ti želim. Najlepša hvala. Zaenkrat vam ne morem predstaviti svojega poročila, kot sem že povedal, glede predloga uredbe sveta o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Evropske unije za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva. O tem bomo seveda govorili poznaje. Tudi glasovanje bomo preložili. Zaenkrat vam torej ne moremo povzaviti s tem povedati prav ničesar. Morda je Evropska komisija že dobila kakšen namig? Ne. Mais peut-être qu'il va falloir prévoir euh, enfin, dans le... Mogoče pa bo treba predvideti v proračunu tudi prispevke, ki z britanske strani od naslednjega julija. Bomo videli. V vsakem primeru bo Evropska unija preživela. Zdaj pa še glasovanje. Les appareils électroniques de vote. Prosim, da ustavite glasovalne kartice v svoje glasovalne naprave. Bomo preizkusili, če vse dobro deluje, v redu. Potem lahko začnemo z glasovanjem.

smo glasovali. No, se mi zdi, da je glasovanje zaključeno. Besedo pa seveda dobi še Daniele Vioti, naš splošni poročevalec, ki bo predstavil štiri prošnje za prezrasporeditev, ki zadevajo oddelek 3 iz poročuna za leto 2019. Izvolite. Najlepša hvala, predsednik. Kot ste dejali, smo dobili štiri prošnje za prerasporeditev strani komisije. Glede dveh prošen sem nekoliko zmeden, imam torej vprašanje za komisijo. Mislim, da bi bilo dobro, da bi se vseh prošen lotili posamično. Najprej prva prošnja. Nobenih težav gre za prerasporeditev, ki zadeva dogovor za trajnostno ribištvo in pa protokol med Evropsko unijo in Marokom v letu 2019. Čakamo na potrditev na svetu. Gre za prerasporeditev 37 milijonov evrov iz obveznosti za plačila čakamo pa še na dogovor po soglasju parlamenta 12. februarja. To ni problematično. Zdaj pa. Točka 5 skozi 2019 gre za prerasporeditev 5 milijonov evrov, gre za obveznosti iz partnerskih sporazumov, ki bodo prenešene v razvojni instrument to zadeva sporazum med Južno Afriko in Evropsko unijo, gre za trženje in pa distribucijo vina in nekaterih alkoholnih pijač v Južni Afriki. Seveda moramo zagotoviti skladnost z poreklom izvora iz Evropske unije. Tukaj pa prihaja do določenih vprašanj. To sem si ogledal s kolegi iz odbora Deve in mislim, da ne moramo izključiti dejstva, da podporo za vinogradništvo že podpremo z večstranskimi programi. To pa ni razvidno v tej prošnji. Tukaj treba podpirati tudi socioekonomski razvoj in tako dalje. Kako komisija upravičuje tako velik znesek, 15 milijonov evrov, od katerih naj bi 5 milijonov evrov porobili za to prerasporeditev za državo, ki je relativno vsega premožna. In zakaj ne bi zato uporabili instrument za proračunsko podporo? To je moje vprašanje, potem pa bom predstavil še drugo vprašanje. Najlepša hvala. Komisija, izvolite, se boste odzvali na pripombe poročevalca, gospoda Vjotija. Gospod predsednik, kolikor vem, je bila 5 milijonska podpora vključena v sporazum o sodelovanju za Južno Afriko, zato me preseneča ta komentar poročevalca. Nimam nobenih dodatnih informacij, ki bi jih lahko predstavil poročevalcu takoj. Če pa bi si poročevalec želel dodatne informacije, bom moral te posredovati v pisni obliki v naslednjih dnevih. In v tem primeru boste verjetno morali odložiti tudi to glasovanje. Gospod Vjoti? Da, se strinjam. Bomo preložili. Bo se predstavili še to prošno 7 skozi 2019. Tukaj gre za prerasporeditev v višini 1,4 milijarde evrov. Gre za odobritve za dodatne izdatke ne 1,4 milijona evrov, ne 1,4 milijarde evrov. Gre torej za dodatne izdatke za 200 dodatnih pripravnikov v obdobju 2018 do 2020 za program Evropske komisije Black Book, torej Črne knjižice. Ali naj bi s tem povečali obseg pripravnikov za 15 odstotkov? Zanima me zakaj tega Evropska komisija ni vključila v prvi proračunski predlog oziroma v prvi dopis glede spremembe. Najprej bomo prisluhnili torej odzivu Evropske komisije, saj bomo o tem glasovali danes, če bomo. Gospod Urel? Najlepša hvala, gospod Vjoti, za zastavljeno vprašanje. Mislim, da gre v bistvu za vprašanje časovnice. Dogovor med komisarjem Navračičem in Oettingerjem glede tega, da se postopoma razširi obseg pripravnikov, je bil sprejet relativno pozno lani, zato ta predlog ni bil vključen. Naslednje povečanje za leto 2020, pa bo seveda vključeno v osnutek proračuna za leto 2020. To je jasno. Hvala. Čeprav razumem, gospod Oettinger ni pravočasno poskrbel za odziv. Gospod Vjoti, ste zadovoljni s tem odgovorom? Zadovoljen sem z vašim vprašanjem. va bene. Pa problem. Se ometa le voti. Ne, v redu, lahko glasujemo o tem. Oziroma, to preložimo, če bo treba. Kaj pa? Številka 8. Glede prošnje številka 8 imam tudi nekaj vprašanj za komisijo. zakaj gre 370 tisoč evrov za financiranje ukrepov na področju azilne politike v Grči, prav tako gre za podporno pomoč v Italiji 66 tisoč in 64 tisoč v Španiji gre za sklad AMIF. Gre za Evropski sklad za Severno Afriko in Maroko. Imam nekaj vprašanj za Evropsko komisijo, prosim, da to pojasnite. Torej, pravzaprav imam tri sklope vprašanj. Najprej, kako je komisija določila porazdelitev teh 370 tisoč evrov med Španijo in Italijo. Kakšni so deleži nacionalnih programov v smislu subvencij in kako je komisija opredelila potrebe in porazdelitev teh sredstev? V imenu Evropske komisije bo dobila besedo gospa Kvinder iz GD Home. Najlepša hvala, da ste mi dali to relevantno vprašanje glede prošnje za prerasporeditev. Ker veliko finančnega načrtovanja upravljamo za te države, gre za države, ki so prizadete zaradi migracijskih trendov, saj so na mejah Evropske unije v Grčiji imamo finančni načrt, o katerem smo se pogovorili z grškimi pristojnimi organi vsak mesec. Višji uradnik iz našega direktorata se odpravijo tja vsak mesec in opravijo tam načrtovanje. Tega se udeležijo predstavniki nacionalnih programov za AMIF. Kot veste, je financiranje našega direktorata v deljenem upravljanju, gre za sredstva, ki se podelijo dvema državama članicama vsako leto v isti vojnici, potem pa se ta sredstva preusmerijo na pristojni organ v posamezni državi članici. Poleg tega pa za MIFOM dopolnjujemo nacionalne programe držav članic iz ovojnice za nujno pomoč. Nujna pomoč ima v zakonodajnem aktu AMIF zelo jasno opredelito, na katero se lahko sklicujemo, če se dejansko ugotovi jasen primer izrednih razmer in pa nesorazmernega pritiska na državo članico. Glede na statistike v Grčiji, veste, da je to prav gotovo takšna situacija. Želeli smo poskrbeti za vse potrebe v vsaki državi preko nacionalnih programov. Šele potem, ko ugotovimo, da so nacionalni programi razdeljeni na različne cilje in da so se ta sredstva razpršila, pa zaprosimo za dodatno pomoč oziroma poskrbimo za dodatno pomoč v okviru nujne pomoči. Nujno pomoč je treba potrditi na osnovi evalvacijskega postopka. O tem financiranju se torej pogovorimo s prosilcem, to so pristojni organi, nacionalno ministrstvo ali pa organizacija. Veliko finančnih sredstev se prerasporedi preko sklada za migracije in pa UNHCR. Kako določimo porazdelitev sredstev po državah članicah? To je seveda povezano z potrebami po financiranju. Najprej ocenimo nacionalne programe, potem ugotovimo, kaj dejansko potrebujemo v smislu tega, kakšne so potrebe na pristojnih organov. Obenem imajo glede tega mnenje tudi predstavniki Evropske komisije, ki redno upravljajo misije v Španiji, v Bolgariji, v vseh državah, ki so v prvi liniji. Na osnovi teh ugotovitev oblikujemo indikativno časovnico, potem pa je treba še vsak posamični projekt oceniti glede na koristi in potrebe. Eden najbolj znanih primerov v Grčiji je nastanitev beguncev, ki jo je zelo težko načrtovati, saj število prišlikov Nika. Taborišče večinoma financiramo z dogovorom. Na to pa to dopolnjujemo tudi z šotori in drugimi začasnimi oblikami nastanitve. Seveda pa je treba poskrbiti tudi za čim bolj stroškovno učinkovito rešitev in pa ne smemo pozabiti tudi na dostojnost in temeljne človekove pravice, ki jih treba upoštevati. V primeru Italije pa gotovo veste, da je predsednik komisije gospod Juncker poskusil podpreti Italijo v času migracijske krize, obljubil je dodatnih 100 milijonov evrov za podporo Italiji. Z italijanskimi ministrstvi smo intenzivno delali na tem, da bi izpeljali dobre programe, projekte, naprimer pri spremljanju mladoletnih oseb brez spremstva, na to naj bi integrirali migrante na lokalnih ravneh, podpiramo tudi azilno politiko in borimo se proti izkoriščanju delavcev. Nekateri projekti se že izvajajo, druge pa še načrtujemo. Upam, da sem se s tem ustrezno odzvala. Najlepša hvala, gospod Vjoti. Najlepša hvala. Še dve vprašanje imam. To bi si želel bolje razumeti. Španija riceve così meno dell'Italia, visto che... Zakaj Španija prejme manj sredstev kot Italija? Glede na to, da je pritisk na Španijo presegal pritisk na Italijo. Ministrstvo pravi, da se je pritisk v Italiji zmanjšal za 25 odstotkov, pritisk v Španiji pa se povečuje. Objektivno gledano so te številke veliko više v Španiji. Potem pa še drugo, ali bi lahko Evropska komisija predstavila tudi načrte za financiranje za posamične države članice. Prav gotovo na tem delate. Izvolite. Najlepša hvala. Načrt za financiranje v celoti obstaja za Grčijo, ta dokument vam seveda lahko posredujemo. Za primer Italije in Španije pa imamo razpredelnice in preglede financiranja, tudi to vam lahko posredujemo, nekatere razpredelnice so na voljo na spletni strani. Tukaj se moramo vrniti na identificirane potrebe. V Italiji obstaja, kot sem povedala, obljuba predsednika Junckerja, ki naj bi podprl vlado z dodatnimi 100 milijoni evri poleg tega, kar je predvideno v nacionalnih programih. Na teh projektih delamo vsaj eno leto, toliko časa smo si zastavili, zato ker smo želeli imeti dobre projekte. Ti projekti ne bodo prvi prejemniki, saj so se potrebe zmanjšale v Italiji, ampak se zdaj predvsem osredotočamo na integracijske ukrepe. Za tiste migrante, ki ali prosijo za azil ali pa so že upravičeni do ustreznega statusa. Izvajo se tudi ukrepi izobraževanja mladoletnikov brez spremstva, ki so že prisotni v Italiji. Italija ima zelo veliko upravičencev in pa prosilcev za azil. V Španiji pa je potekal intenziven dialog z predstavniki španskih ministrstv, trenutno še identificiramo potrebe. Na začetku letošnjega leta še ne moram povedati, ali bodo sredstva dovolj, ampak zaenkrat je španska vlada zahtevala toliko sredstev, poleg tega, kar je že predvideno za nacionalne programe. Nacionalni programi se v prejšnjih letih niso porabljali v tolikšni meri kot v prejšnjih letih v Italiji in Grčiji. Manj prišle, ko je bilo v tistem času kot zdaj tukaj prišlo torej do spremembe v tej nestanovitni situaciji. Seveda je tudi namen nujnega mehanizma to, da poskrbimo za dodatno financiranje v primeru potrebe. Res se moramo osredotočiti na potrebe, ki jih opredelimo v danem trenutku. Prosili smo vas, da potrdite to prerasporeditev sredstev, ampak v celoti ste svetom predvideli 460 milijonov rezerve za azil. Prosili smo torej, da sprostite celoten obseg sredstva, poznaje pa bomo prosili za dodatna sredstva, če bodo potrebe to upravičevale. Hvala. Najlepša hvala. Gospod poročevalec. Hvala. Imel sem vprašanje konkretno glede Italije. Želel bi preveriti, ali so zneski usklajeni s tem, kar je predstavila italijanska vlada, ki zapira številna središča in centre za prosilce za azil in migracije. Številne regije ne morejo več izvajati teh zadožitev za katere so prej prejemali financiranje. Bi se lahko na to odzvali? Imam pa še več vprašanj, ki vam jih bom zastavil pozneje. Ali kakorkoli ukrepate glede tega, da se nekatere storitve v Italiji več ne zagotavljajo, kljub temu, da se plačujejo sredstva v obliki teh prerasporeditev. Prosim, da se hitro odzovete, če bo le mogoče pa da tudi vi čim hitreje predstavite ta vprašanje. Čas nas že preganja. Da, ampak ta situacija je zelo zapletena. On peut le reporter, euh, si, si vous souhaitez des éclaircissements complémentaires. Torej, potrebujete dodatna pojasnila. No, seveda lahko preložimo to glasovanje, potem pa vi prejmete dodatno pojasnilo, če to ni problematično za komisijo. Prosim, da si izmenjate informacije do naslednjega sestanka, tako da bomo pripravljeni glede glasovanja o prošnji 1 in 7. Zdaj prošnjo 5 in 8 pa bomo obravnavali na naslednjem sestanku. Se lahko s tem strinjate? Da, ampak kako naj si torej izmenjamo te informacije v pisni obliki ali ne. Pomembno je, da se pogovorimo o tem tudi v okviru razprave z odborom Libe. Seveda lahko to upravimo v pisnem postopku, to je tudi čisto v redu. No, potem je to ustrezna rešitev. Bomo glasovali torej o prošnji številka 1 in 7 elektronsko glasovanje. Še eno vprašanje, gospod Sole. Hvala, gospod predsednik. Ta prvi predlog oziroma prošnja glede ribiškega sporozuma med EU in Marokom. Želel bi podariti, da še vedno menimo, da gre za nezakonit sporozum, ki nasprotuje odločbi Evropskega sodišča zato ker Zahodna Sahara ni teritorij znotraj pristojnosti Maroka, zato bom glasoval proti temu predlogu. Dobro, zabeležil sem si vašo izjavo, zdaj pa bomo glasovali glede prošnje številka ena. Začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 10 glasov za, 2 proti, eden vzdržan, vi ste za, dobro, potem pa 11 glasov za. Na to pa prerasporeditev številka 7. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. 12 za, plus 1, se pravi 13 za, 1 proti. Zdaj pa ima besedo. Paul Rübig za druge oddelke. Ja, recht herzlichen Dank. Najlepša hvala, gospod predsednik. Na treh področjih smo predlagali transferje, parlament, odbor regij in računsko sodišče. Najprej, kar se tiče parlamenta, tukaj imamo. Uh, proračunsko vrstico 1400, kjer želimo 4,2 milijona več. Gre za 51 pogodbenih sodelavcev, ki so zaenkrat pogodbeno zaposleni in prav zato bomo imeli 51 novih delovnih mest. 31. julija se jim izteče pogodba o zaposlitvi. In uprava želi te ljudi naprej zaposliti v DGCOM. parlament želi podaljšati pogodbe teh ljudi do konca leta 2019. Euh, Kdo si želi pokomentirati še to vprašanje za prerasporeditev? Gospod Depre. Hvala, predsednik. Imam vprašanje glede izvora teh prerasporeditev. Splošna varnost in pa tudi varnost zgradb je seveda ena izmed prioritet in temu smo namenili potrebna sredstva. Opažam, da bomo zdaj umaknili 3 milijone 700 tisoč evrov iz te postavke, ki naj bi jih posvetili splošni varnosti novih zgradb. Prav tako naj bi podaljšali pogodbe pod izvajalcem. Dobili smo sicer odgovor glede outputov, ampak sam nisem videl nobene potrebe potem, da bi zdaj to podaljšali. Sprašujem se torej glede izvora te prošnje, to se mi zdi nenavadno, glede na to, da smo tako povdarili pomen varnosti in kibernetske varnosti. Gre torej za teh 3,7 milijonov evrov za zgradbe. Komisija, se boste odzvali? pretende. Para volver. Hvala. No, eno vprašanje uh, bi povedala zdaj, imela sem ga že prej. Ni mi povsem jasno, kako je s proračunskim delom sredstev. V nasprotju z gospodom Deprem sem uh, sama uh, ugotovila, da je treba obdržati teh 51 oseb, zato ker uh, je njihovo delo učinkovito, ampak eh, moj problem tukaj je proračunske narave. Še vedno ne razumem dobro, kako bomo upravičili 3,3 milijone evrov za pet mesecev za 51 oseb. Pa še nekaj, če mi lahko zdaj odgovorite, super, če ne, pa čim prej. Tukaj govorimo o eni stvari, ki je vsekakor povezana s proračunom za 2020. Zato bi bilo neumno sprejeti odločitev za teh pet mesecev, ne upoštevati pa tega, kaj se bo zgodilo leta 2020. Mislim, da bi morali to glasovanje preložiti na naslednji teden. Takrat bomo namreč že tudi vedeli, kakšen bo rezultat pogajanj s predsedstvom. Ampak eh, Mogoče mi pa lahko razložite to, zakaj je potrebnih 3,3 milijone za 51 oseb samo za pet mesecev. Hvala. Merci. Alors, je vais demander à monsieur Bas. Najlepša hvala. Gospod Bas. Ali želite ogroziti varnost naših zgradb? Glede porazdelitve in umika določenih zneskov, bodo na to lahko odgovorili nekateri drugi kolegi, ampak kar zadeva konkretno varnost, gre predvsem za varovanje zgradb v Luksemburgu. Prišlo je do zamud zaradi prilagoditve načrtovanja, moramo upoštevati bolj realistično načrtovanje. In posledica tega da pogodba ne bo začela teči od konca leta 2019, ko ne bomo potrebovali te varnostnikov, ampak šele od leta 2020. Kar zadeva proračun GD.com, mislim, da je tukaj tudi kolegica gospa uh, Rup, ki vam je na razpolago. Hvala, gospod Bas, izvolite. Kako je s tem umikom zneska? Najlepša hvala. Vrnila se bom na te zneske. Leta 2018 smo prosili za 4 milijone, to je res. Novačiti smo začeli po sprejetju pri razporeditvi. Med marcem in julijem smo torej rekrutirali teh 51 milijonov ljudi, ki so takrat začeli delati, čeprav v različnih trenutkih. Zdaj bi želeli podaljšati pogodbe tem 51. Ampak želeli bi podaljšati pogodbe tudi od avgusta do decembra za pet mesecev. Poleg tega bi želeli podaljšati tudi sredstva za strukturno okrepitev za sam center gre za zelo specializirane profile, ki jih nismo imeli na našem osebju. To zadeva tudi vzpostavitev enote za koncept in oblikovanje na Digicom. Povedali smo, da tokrat naše kampanje GoToVote ne bo izvajal podizvajalec, ampak bomo to opravili na notranji ravni. Zato smo potrebovali posebno enoto, ki se bo posvetila točno temu, da nam zagotovi vse to, kar bi nam sicer zagotovila neka zunanja agencija. In v ta namen smo potrebovali grafične oblikovalce, copywritere in teh profilov nismo imeli med našimi uslužbenci. Teh 3,4 milijona evrov smo torej uporabili za pogodbene uslužbence, pa tudi za nekatero dodatno osebe, ki smo ga rekrutirali za delo v Bruslju. In to smo obrazložili tudi v prošnji za razporeditev na drugi strani. Najlepša hvala. Gospod Rubik, kakšno je vaše stališče? Eh, ja, hvala lepa. Jaz sem zadovoljen s temi spremembami, namreč, da želi parlament bolje sporočati to, kar mi tukaj počnemo. Smiselno je, da se te službe profesionalizirajo. Jutri poteka spravni postopek in prav zato je smiselno, da spregovorimo o tem, kako eh, se bo tukaj postopek nadaljeval. Zanima me, kaj boste naredili leta 2020 ali imamo kakšne konkretne predloge glede tega. Hvala. Euh, Poročevalec gospod Manka nam je povedal, da predlaga, da ohranimo teh 51 uslužbencev znotraj proračuna za leto 2020. Ano, tudi oblast so mi rešili, nje je v naših usporah. Samozrej. Najlepša hvala. Jaz nisem obravnaval tega vprašanja, ker to ni del privrčevanja. Mislim, da je glavno vprašanje tukaj, ali te ljudi potrebujemo. DGCOM je dejal, da se te ljudi uporablja, da Evropski parlament na ta način bolje informira državljane o našem delu. To je torej razlog, zakaj ti ljudje tukaj delajo. Če podaljšamo njihove pogodbe, potem lahko računamo z njimi tudi naslednje leto, drugače pa jih več ne bomo. Pojasnilo je naslednje, namreč te osebe so močno pomagale pri pripravi volilne kampanje in zato jih sedaj ne smemo spustiti, namreč predstavljajo dodano vrednost. Odločiti pa se moramo, ali želimo ohraniti vsa ta delovna mesta ali ne. Jaz tega ne morem ocenjevati, DGKOM se mora odločiti glede tega, Največje vprašanje pač je, koliko ljudi potrebujemo. Če potrebujemo toliko delovnih mest in če je tukaj tudi politična volja, potem je smiselno, da se njihove pogodbe podaljša tudi za 2020. Dobro, gospod poročevalec, ali bomo zdaj glasovali ali bomo predložili to glasovanje. Zanima me še stališče komisije glede tega. Oziroma, glede stališče uprave. Zanima me, kakšno je njihovo mnenje glede leta 2020, ali bodo tudi v načrtu za leto 2020 predvideli teh 51 dodatnih delovnih mest. Madame, rapidement, s'il vous plaît. Na hitro odgovorite, prosim. No, very quickly. Ja, čisto kratek komentar. V načrtu ne računamo na te ljudi. Te strokovnjake smo zaposlili, gre za pogodbene sodelavce in še naprej jih bomo razumeli kot pogodbene sodelavce v naših uradih. Nimamo pa namena, da bi te ljudi stalno zaposlili. Da, ampak ob določenem trenutku podaljšanje pogodb pomeni tudi obveznosti v primeru prekinitve teh pogodb. Torej, glasujemo zdaj ali naslednjo sredo. Predlagam, da poteka najprej ta spravni postopek in da na naslednjem sestanku glasujemo. Torej, v ponedeljek zvečer. Potem pa še druge prošnje. Mislim, da bi tukaj moralo biti bolj enostavno. Ja, jih kap tako. Res je, tukaj lahko hitro to pregledamo. Pri transferju C2 gre za 46 tisoč evrov, gre za, napoti, gre za pošiljanje različnih paketov. Tukaj so zamenjali pogodbenega partnerja zaradi brexita bo več ljudi zapustilo parlament in zaradi tega predlagam, da se sprejme ta predlog transferja. Micro, Mikrofon, prosim. Potem pa odbor regije. Uh, auch beim tudi pri odboru regij gre za spremembe pri eh, številu zaposlenih. Dva stalna asistenta četrte kategorije želijo in stalnega eh, sekretarja četrte kategorije ter še enega sekretarja v kategoriji pet. Poleg tega želijo začasnega zaposlenega iz kategorije dva spremeniti v stalnega zaposlenega kategorije 3. S tem se strinjam, namreč gre samo za eh, manjše spremembe. Najlepša hvala, potem pa še tri prošnje za prerasporeditev za računsko sodišče. Pri računskem sodišču imamo tri, gre za. Uh, 242 tisoč evrov, ki jih želijo dodatnih, zato da se posodobi uh, eh, informa sisteme informacijske tehnologije. Potem druga postavka pa je uh, čiščenje in uh, vzdrževanje. Tukaj želijo povišati postavko, tako da bi imeli nekaj dodatnih sredstev, pa uh, na področju prevajanja želijo nekoga, povišati iz ene kategorije v kategorijo AD5. Tukaj se strinjam. Dobro, naslednja točka. No. Je tu? Ne, je to vse. Dobro. Ali ima kdo še kakšno vprašanje glede teh petih prošen? Če ni vprašan ali pa ogovorov, potem lahko predvidevam, da to sprejmemo. Nihče temu ne ugovarja, potem bomo to sprejeli. Zdaj pa ima besedo Monika Holmajer, poročevalka za nepremičninsko politiko, gre predvsem za prostore Evropske agencije za zdravila. Ah, ne, gospod Depre, ki nadomešča gospod Holmajer. Da, presenetljivo, gospod predsednik. gre za točko, ki smo jo pravzaprav že obravnavali med prejšnjim sestankom, torej EMA. Veste, zakaj gre. Evropska agencija za zdravila ima sedež v Londonu, oziroma ga je imela, potem se je vmes zgodil Brexit in zdaj agencija ne bo imela več potrebe po prostorih, ki jih je najemala, vendar pa ni bilo ustrezne klauzule o odpovedi najema. Zato je bilo treba kriti dodatne stroške v primeru, da ne bo mogoče rešiti te situacije. No, nekdo je vendarle to zgradbo rešil, ampak trenutni lastnik ni prepričan, ali se je vse pogoje spoštovalo v čas in zato potrebuje dodatne pojasnila. Kako se bomo torej lotili tega tehničnega doseja, prebral bom to, kar mi je posredovala gospa Holmajer. Proračunski organ naj bi potrdil do 66 milijonov evrov, ki jih je treba še dofinancirati. To je bila torej prva točka do 67 milijonov. Za preostali znesek pa je treba poskrbeti za kritje teh 3,7 milijona evrov. Treba je podpreti Evropsko agencijo za zdravila pri pogajanjih ali posedovanjih z novim lastnikom. Pročevalka prosi odbor, da poskrbi za ustrezna jamstva za lastnika, naprimer v obliki dopisa. Gre torej za nekakšno jamstvo, da Evropska agencija lahko izpele vse pogoje iz pogodbe še pravočasno. Poročevalka prav tako, prosim, prosi, da odbor intervenira pri pogajanjih med agencijo in lastnikom. Gre za izboljšanje položaja Evropske unije v teh pogajanjih. Prav tako poročevalka meni, da vsi stroški, ki bodo izhajali iz plačila lastniku, morajo biti zajeta v subvencije, ki se zagotavljajo za uravnovešanje proračuna. V naslednjem večletnem finančnem okviru bi torej morali zajeti tudi vse dodatne stroške, ki bi jih morala Evropska agencija za zdravila pokriti zaradi nove situacije v Londonu. To so torej nekatera priporočila poročevalke. Potrdili naj bi tudi pogodbo in finančne posledice, kot so navedene tukaj. Gre za 38,7 milijonov evrov. in naslednje treba zapisati tudi v zapisnik. Odbor mora aktivno podpirati Evropsko agencijo za zdravila v pogajanjih za družbo Camry Words in obenem tudi pri pogajanjih za britansko vlado. Prav tako moramo poskrbeti za ustrezna jamstva za lastnika. Tukaj govorimo o morebitnem dopisu, tako da bo lahko Evropska agencija zaključila za predlagano pogodbo. Poročevalka opominja vsaj na eno dobro novico, da je Evropski parlament izrazil zadržek leta 2011 glede podpisa najemniške pogodbe brez določbe o odpovedi. Svet ima torej obveznost, da poskrbi za ustrezna sredstva, s katerimi se bo ima lahko soočila za prihodnimi sklepi. Vsem pa mislim, da bi morala dobiti besedo tudi Evropska agencija za zdravila, ki lahko potrdi navedena dejstva ali pa jih tudi zavrne. Na to pa bo dobila besedo še Evropska komisija, saj nas zanima, kako se bodo odzvali na prošnje poročevalke. Najlepša hvala predstavniki EME. Vous avez la parole. Jaselo, Nerimanta Steku. Najlepša hvala. Prihajam iz Evropske agencije za zdravila. Rad bi se vam zahvalil za to, da ste pozvali k zahtevam, ki ste jih predstavili. Omenil bi naslednje. Znašli smo se v eh, situaciji, ko je podnebna pogodba potekla in prav zato bi bilo smiselno za našo agencijo in tudi zato, da se zaščiti sredstva Evropske unije v okviru tega projekta to, da Evropski parlament podpre ta predlog in eh, odobri ta transfer sredstev. Toliko z moje strani, če ima kdo kakšno vprašanje, pa z veseljem podam dodatne informacije. Vous n'avez pas de remarques particulières eh, Očitno nimate posebnih pripomb glede tega, kar je povedal gospod Deprej tukaj v odboru. Ne? Se strinjate s tem, kar je povedal? Je to v skladu s pričakovanji vaše agencije? Da, v redu. Kaj pa o tem misli Degi za proračun? Thank you to, uh... Hvala lepa in hvala gospodu Depreju za to, da je povzel stališče poročevalke. Za začetek vam lahko zagotovim to, da komisija seveda poskuša na vse moči podpreti agencijo pri pogajanjih. Kar se tiče vprašanja proračuna, Mislim, da je jasno, da je vpliv te spremembe 67 milijonov nekaj, kar bo posredno ali neposredno bremenilo evropski proračun. Nihče ne predlaga, da bi spremenili strukturo pobiranja pristojbin agencije. Prav zato bo evropski proračun moral verjetno financirati ta znesek. V letu 2019 lahko to storimo z obstoječim proračunom ki je namenjen agenciji. V letu 2020 pa v osnutku proračuna ni sredstva za to, zato bo morala Evropska komisija predlagati višjo, precej višjo eh, postavko za agencijo in to bo seveda del eh, teh sredstev, ki se jih tukaj omenja. Drugi pomembni element, ki ga je izpostavil gospod Depre, pa je vprašanje tega dopisa. Komisar Oettinger je eh, predvidel, da bo, pris, da bo poslal takšno jamstvo, takšen dopis o jamstvu lastniku nepremičnine, kjer bo zapisano, da Evropska komisija podpira agencijo in da bo Evropska komisija zagotovila vsa finančna sredstva agenciji za to, da zaključi svoj mandat in svoje pogodbene obveznosti, vključno z pogodbenimi obveznostmi povezanimi z to podnajemno pogodbo. Upam, da če bomo poslali takšen dopis, takšno uh, pismo o jamstvu lastniku nepremičnine, da bo na tak način, način potem agencija lahko zaključila s pogovori z lastnikom nepremičnine. Hvala lepa, gospod Depre. Želite besedo še enkrat? No, gospod Depre, kaj boste povedali v odgovor na to v imenu gospe Holmajer? Da, zapisal sem si to, da je komisija prevzela uh, svoje garancije v zvezi s tem pismom o jamstvu. Uh, Ampak še eno vprašanje bi imel. Vi ste govorili, komisija, o 67 milijonih, ampak 28,2 milijona so že financirana. Torej ostaja eh, tukaj približno 37 milijonov, ki jih bo še treba plačati. Da, gospod Deprej, to je res. Prvi del bomo financirali letošnjega leta, ostalo pa leta 2020. Dobro. Hvala, še eno vprašanje imam. Imamo tudi klauzulo prilagoditvi najemnine. Ali nismo tukaj v nevarnosti, da nas doleti kakšno neprijetno presenečenje strani najmodajalca eh, v zvezi s to klauzulo in pa indeksacijo? Ali ne obstaja tveganje, da do konca pogodbenega obdobja ne doživimo še kakšnega neprijetnega presenečenja. Kako je z indeksacijo najemnine, torej z možnostjo, da se stroški eh, povečajo? Še dodatno vprašanje, pravi predsednik. In če bi, na primer, eh, tisti, ki bo to vzel v podnajem, eh, šel v stečaj, ali bomo takrat potem tega podnajemnika zamenjali? Kaj se zgodi v času, ko čakamo na novega podnajemnika? Tukaj smo pravzaprav na milost in na milost prepuščeni uh, tem ljudem in moramo se znati tudi zaščititi pred tem. Ne gre torej samo za 67 milijonov, ampak lahko za 500 milijonov, če se zgodi kaj neprijetnega. Če bi, na primer, podnajemnik eh, propadel ali eh, bi potrebovali novega, kako bi to urejali? Torej, kar se tiče teh eh, dodatnih sredstev, ki smo jih zahtevali, in vaših vprašanj evropski proračun biti v tem trenutku obremenili za dodatnih 67 milijonov, če želimo izvesti ta projekt. Pogodba agencije in v tem primeru torej eh, podnajemna pogodba bi bila podvržena pregledu najemnine vsakih pet let v skladu z pogoji. Najemnino bo plačeval podnajemnik in agencija ne bo odgovorna oziroma ne bo dolžna plačevati spremenjeno najemnino, če bi do tega prišlo. Torej, po tej transakciji agencija v bistvu ne bi bila zavezana nobenim dodatnim prispevkom, nobenim dodatnim plačilom. Je pa pogodba do leta 2029. Seveda so tukaj določena tveganja, da na primer podnajemnik eh, preneha obstajati ali preneha z delovanjem v naslednjih letih. Tveganje je nizko, ampak vseeno obstaja in v tem primeru eh, bo materinsko podjetje odgovorno za to. Oni bodo potem odgovorni za to, da prevzamejo to eh, plačilo. L'agence des médicaments interviendrait. Um, in case of subtenants. V primeru, da bi podnajemnik šel v stečaj, bi materinsko podjetje, torej nadrejeno podjetje, vstopilo in bi prevzelo jamstvo za najem. mi pa bi imeli neko obdobje, kjer ne, nam ni potrebno kriti najemnine v času, ko iščemo drugega podnajemnika. To je dogovor. Katera pa je tista druga agencija? Gre za nadrejeno podjetje, ki je podjetje iz ZDA. to je podjetje, ki, podpira, ki je podpisalo pogodbo za podrejeno podjetje, ki bo v bistvu prevzelo našo najemno pogodbo. Si compris, no, če ste razumeli, Če vam je vse jasno, potem super, čestitam vam, gospod Depri. E, jaz sem tukaj samo zastopal gospod Holmajer in ona prosi, da se ta proračunska operacija potrdi. Ehm, vse skupaj znaša nekaj več kot 67 milijonov in ustrajamo pri tem da komisija zagotovi tudi največja možna jamstva, vključno s pismom o jamstvu. Komisija bi morala tudi sodelovati pri pogajanjih med agencijo in pa lastnikom kot zastopnica Evropske unije in vsi dodatni prihodni stroški eh, v zvezi s tem bi morali biti pokriti iz proračuna Evropske unije. To me je prosila, da vam danes povem. Gospa Holmajer. No, dobro, bomo elektronsko zdaj glasovali o tem. Glasujemo. Konec glasovanja. Deset glasov za smo dobili. Enajst za. Gospa Holmajer se odboru zahvaljuje. Odbor pa se zahvaljuje gospe Holmajer in pa njenemu zastopniku tukaj. Gospa Holmajer bi nam morala predstaviti tudi projekte o nepremičninah, ki jih ne uporabljamo več, pa smo tam eh, lastniki ali najemniki ampak to bomo predstavili na naslednji teden. Kaj pa pod točko razno ima kdo kaj, gospod Fernandez? Hvala, gospod predsednik, bom govoril portugalsko. Sadov un um ciklon, ki ti žil Mosambik, Zimbabve, e Malawi. Je Mosambik v efektu. No, uh, V nekaterih afriških državah je prišlo do eh, cunamija, infrastruktura je bila uničena, situacija je eh, grozljiva. Eh, več kot 2000 ljudi je umrlo, 100 tisoč pa jih je v nevarnosti. Vem, da je Evropska komisija na to pozorna, ampak situacija je nujna in zato bi prosil komisijo, da da na razpolago vsa možna sredstva. Eh, gospod Juncker eh, in gospod Stilianides pa sta že poslala svoje sporočilo. Dobro, gospod Fernandez, to vaše sporočilo podpiramo. Gospod, deprej boste predstavili nepremičninske informacije, ki ste jih dobili od gospe Holmajer. Alors, euh, de retrouver le document. No, bom poskusil najti ta dokument. Gre za sporočilo komisije. In sicer podane so naslednje informacije. Od leta 2019 do leta 2025. Uh, eh, bo uh, do potekle pogodbe za prostore, um, ki obsegajo 165 tisoč kvadratnih metrov.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 bo um, razbremenjenih površin, kaj bo komisija s tem naredila, jih bo dala v najem, mogoče nam lahko komisija um, pove, zakaj tudi takšne razlike v številkah. Ali komisija lahko odgovori na to vprašanje? Ali pa glede na to, da nam že zmanjkuje časa, predstavimo to vprašanje na naslednjič. Um, da, gospod predsednik, upano sem iskal kolege, ki bi na to odgovorili. Uh, bomo odgovorili v pisni obliki. Predsednik pa pravi, lahko pridete tudi na naš naslednji sestanek in bomo to tam obravnavali. Naš sestanek bo ob 8. zvečer naslednji teden v ponedeljek, torej 25. marca, potem pa še v Bruslu od 1. do 2. aprila konec sestanka.